Zaključujem to razpravo. Glasovanje bo približno čez dve uri. Zdaj pa bomo razpravljali o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države po členu 135 poslovnika. E, najprej bomo govorili o položaju albinov v Malaviju in drugih afriških državah. Osem e, avtorjev je pripravilo resolucijo. In eh, najprej bo besedo dobila gospa Bodil Valehro. Izvolite. Uh, ena oseba od uh, eh, 20 tisočih je Albin uh, in v subsaharski Afriki je velik problem diskriminacija proti Albinom. Uh, V 26 državah je lansko leto prišlo do 600 eh, napadov na albine. Poleg tega verjamejo tudi, da imajo njihovi telesni eh, deli posebne moči. To je res absurdno. Ne bi verjeli, da kaj takega obstaja v 21. stoletju. Treba je zaustaviti te eh, grozljive napade in pa trgovanje z deli teles teh ljudi. Vendar pa je pogosto zakonodaja teh držav nezadostna. Eh, ljudi je treba zaščititi. Številne države skušajo narediti več, da bi preprečile eh, to trgovanje z deli telesa teh ljudi in pa eh, da bi preprečile napade. Mm, potrebno bo še veliko dela, več je treba storiti na področju ozaveščanja. Ljudem je treba dati informacije o albinizmu, treba jim razložiti, zakaj do tega prihaja. Poleg tega pa je treba zagotoviti tudi ustrezne varstvene in zaščitne ukrepe za te ljudi. Eh, lahko jih varujemo doma, eh, zagotovimo policijsko zaščito, treba se boriti tudi proti eh, revščini in diskriminaciji, s katero se soočajo ti ljudje. Hvala. Hvala. Naslednji avtor oziroma avtorica je gospa Hilde Vautmans. Za dve minuti izvolite. Ma jeso Isak. Hvala lepa. Spoštovana komisarka, kolegice in kolegi. Zadnja žrtev je nedolžen deček, star 12 let, ki je bil ugrabljen, prodan, umorjen. Verjetno zaradi barve kože, ker se tukaj uh, Eh, še vedno verjame, da ima bela koža zdravilne učinke. Malavi je eh, doživel kar nek val nasilja proti ljudem z albinizmom. Te ljudje pogosto diskriminirajo in preganjajo, kot rečeno pa je to šele vrh ledene gore. Brali smo poročila o več kot 600 ljudeh, ki so bili umorjeni. Drage kolegice in kolegi, eden od 20 tisoč ljudi v Afriki trpi zaradi albinizma. In zato je naša naloga in naša dožnost, da ščitimo njihove človekove pravice, ker izgledajo drugače, ne smejo biti umorjeni. Spoštovani kolegice in kolegice, ne zastopajmo stališča, da je tako daleč to od nas, da se to dogaja v Afriki. Tako ne sme biti. Mi moramo poskrbeti za to, da leta 2017 se take stvari zaključijo. Nekaj lahko naredimo, poskrbeti moramo za večjo izobrazbo, poskrbeti moramo za to, da kriminalne organizacije, ki trgujejo z organi, z svetlimi lasmi in tako naprej, da se preganjajo in kaznujejo. Poskrbeti moramo, da so otroci z albinizmom zaščiteni. Diskriminacija na celem svetu se mora nehati. Spoštovani kolegice in kolege, prosim, poskrbimo za to, da bodo vsi na tem svetu črni, beli ali kakršnikoli že zaščiteni in lahko, da bodo se varovali njegove pravice, človeka pravice. Hvala se lepa, gospod Urban Krespo. Eh... Gospod predsedujoči, gospod in gospodje številke ugrabitev in napadov ter umorov na eh, albine v eh, Malaviji, v Tanzaniji in Burundiju eh, so zaskrbljujoče, vsaj 20 v zadnjem letu, mm, ampak veliko ljudi je tudi pogrešanih in potrebujemo politične in pravosodne ukrepe malavijske vlade, zato da se bo to končalo. Eh, Evropska unija in ZDA, ki sta glavni donator, ki morata zahtevati od te države spoštovanje človekovih pravic in pa zaščito te ogrožene skupnosti. Ne moramo pa eh, samo na nek abstrakten način zahtevati spoštovanja človekovih pravic. Eh, treba je postaviti pod vprašaj tudi ekonomski model teh držav ter neokolonializem. Eh, veliko je um, um, izkoriščanja gozdov, uničevanja uh, njihovih uh, eh, zemlišč in tako naprej. In, um, mislim, da je velik problem tukaj tudi revščina, proti kateri moramo nujno ukrepati. Hvala. Eh, gracias, Hvala, gospod Krespo. Zdaj pa gospod Tune Kelam. Za minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Albini v Afriki se soočajo z hudim preganjanjem in zelo eh, razširjeno diskriminacijo. Lani je bilo skoraj 300 napadov, 172 albinov je bilo umorjenih. V Malaviju je prišlo do novega vala eh, napadov tudi letos, eh, zato ker eh, oblastem ne uspe zaščititi te skupnosti pred napadi. Pozivamo to vlado, da zaščiti albine, ki si zaslužijo zaščito njihovega dostojanstva in njihovega življenja. Rad bi eh, poudaril pozitivne primere Tanzanije in Mozambika, ki sta začela z eh, akcijskimi načrti, eh, s programi za izobraževanje in tudi z boljšim ozaveščanjem. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Soraya Post ki ima na voljo minuto in pol. Izvolite. Hvala. Dragi kolegi, govorila bom švedsko. Draga komisarka, gospa Jurova. To je nujna zadeva in povsem podpiram eh, to, da govorimo o tem, podpiram Albine v Malaviju in v drugih afriških državah kakšna je trenutno situacija. Uh, albine uh, morijo, proti njim se izvaja diskriminacija. Uh, njihov položaj je zelo uh, uh, slab. Uh, poleg tega se trguje z njihovimi deli telesa, njihovo življenje je ogroženo, kamorkoli gredo. Še posebej so ranljive ženske in otroci. Uh, otroke lovijo in potem prodajajo njihove telesne dele. Kako uh, lahko pomagamo v tej grozljivi situaciji? Uh, želela bi si več zakonodaj in pa boljše izvajanje trenutnih eh, akcijskih načrtov in zakonodaje. Več sredstev bi potrebovala policija. Evropske institucije se ne morejo preprosto obrniti stran. Potrebujemo sistem spremljanja, zato da bomo videli, kaj se dogaja. Nujno moramo ukrepati. Rada bi povedala tudi, da prihaja do strukturne diskriminacije, eh, ki je tudi zelo pogosta. Eh, potrebujemo spremembo mentalitete. Eh. Ne moremo preprosto dopustiti, da ljudje umirajo zaradi svoje barve kože. Smo leta 2017 in v Malaviju ter drugih afriških državah potrebujemo več zaščite za ljudi, ki živijo na teh ozemljih. Naša naloga je, da uh, zagotovimo rešitev tega vprašanja. Hvala. Hvala. Gospod, eh, Charles Tannock. Situacija albinov v Malaviju je grozljiva. Vem, da smo eh, pred skoraj desetletjem govorili o podobni situaciji v eh, Tanzaniji. Pogosto gre predvsem za otroke, eh, kajti trgujejo z njihovimi telesnimi deli in to je razširjeno ne samo v Malaviju, ampak eh, tudi v drugih afriških državah. V zadnjem letu eh, naj bi bilo ubitih 20 ljudi, poleg tega se o tem poroča tudi uh, v Keniji, Zambiji, Tanzaniji, uh, Mozambiku in tako naprej. Uh, ti ljudje so izpostavljeni tudi kožnemu raku. Um, Eh, ampak nimajo dostopa do pravega zdravstva. Pravzaprav so izpostavljeni samo eh, nekim srednjeviškim zdravilcem. Potrebujemo eh, načrte, akcijski načrt. Afriška unija in Združeni narodi so podpisali akcijski načrt v zvezi s tem do leta 2021. In to je dober način, kako končati diskriminacijo proti albincem. In uh, kako zaščititi to ranljivo skupino ljudi. Hvala. Hvala, gospod Tanok. Zdaj pa gospod eh, Ignacio Korao za eno minuto. Izvolite. Hvala. Malavi skupaj z drugimi eh, afriškimi državami se sooča s hudimi kršitvami človekovih pravic, eh, predvsem usmerjenimi uh, na Albine zaradi uh, različnih prepričanj v zvezi z njihovo uh, belo kožo. Um, govori se tudi o uh, magičnih močeh njihovih telesnih delov in zato prihaja do posilstev, mutilacij, uh, pohabljanj, ugrabljanj in umorov te države se soočajo um, s hudim izzivom, ko gre za zaustavitev tega grozljivega, pogaje, po, tega grozljivega pojava. Mislim, da bi Evropska unija morala državam pomagati zato, da bodo lahko se soočile s tem izzivom in da bodo zadostile potrebam eh, te skupnosti ljudi. Potrebujejo finančno in tehnično pomoč. Mislim, da bi lahko imeli lokalne uh, delovne skupine v uh, lokalni policiji in mislim, da bi to lahko uh, prispevalo k rešitvi. Hvala. Hvala, gospod Korav. Zdaj pa je na vrsti gospod Mario Borgecijo za dve minuti. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. To je tabu tema že vrsto let. Samo redki v tem parlamentu so eh, v teh letih govorili o tem, med njimi sem bil tudi jaz. Moja skupina je zato podpisala to besedilo. Mm, mi obsojamo situacijo, o tem smo govorili že pred leti, eh, ampak to je bila tabu tema, pravzaprav eh, se nihče ni resno lotil. To zadeva afriške vlade. Mm, okrog 27. Eh, subsaharskih afriških eh, držav eh, je v tej situaciji. V določenih državah je problem še hujši kot v drugih. Taka država je tudi Malavi. Tam sprejmajo tudi zakonodajo, ki je usmerjena proti tihotapcem telesnih delov teh ljudi. Vendar pa je to še vedno tabu tema eh, v Afriki. Ko govorimo o človekovih pravicah v Afriki, mislim, da bi Evropski parlament eh, moral imeti pogum eh, spregovoriti tudi o drugi temi, o rasizmu proti belcem. To tudi obstaja uh, v Afriki. Uh, danes pa govorimo o tej ranljivi skupini albinih ljudi, ki potrebujejo zaščito. Sprejeti morajo biti konkretni ukrepi uh, na ravni Evropske unije in pa še predvsem na ravni Afriške unije. Uh, je potrebno povzdigniti glas in uh, reševati to vprašanje. Uh, treba pa je s tem oziroma o tem govoriti tudi z uh, vladami teh držav, ki pogosto skušajo skriti ta problem. Hvala. Zdaj pa gospod Venta. Hvala. Situacija albinega prebivalstva je uh, grozljiva. Uh, O tem se govori že vrsto let, eh, predvsem pa smo imeli razpravo lansko leto julija. Mislim pa, da ni bilo dovolj napredka, niso zaščitili eh, ljudi z albinizmom, prav tako ni na voljo mehanizmov, ki bi omogočali ljudem dobro vključevanje v družbo. Do tega ne prihaja samo v Malaviji, ampak tudi v Tanzaniji, Mozambiku in drugih afriških državah. Eh, pogosto se uporablja telesne dele teh ljudi kot način zdravljenja. Zato eh, albini niso nikjer varni. Eh, tu nekelam je omenil pomembno vprašanje. Afriška komisija za človekove pravice je skušala ukrepati. Eh, pomembno pa je tudi, da države, ki so prizadete, pripravijo strategije, naprimer na področju izobraževanja. Treba je ljudi ozavestiti v zvezi s tem vprašanjem. Zaščititi je treba albino prebivalstvo in tukaj lokalno prebivalstvo in civilna družba igrajo pomembno vlogo. Hvala. E, zdaj pa gospa Cecilka Šejtu Kjenge. Je ja, minuto in pol imate. Hvala, gospod predsedujoči. Usod albinega prebivalstva je zelo eh, slaba. Kot vemo, gre za eh, genetsko eh, obliko in mislim, da bi morale države narediti veliko več. Nekaj je sicer bilo narejeno na politični ravni, da bi ljudi z albinizmom bolje vključili v družbo. Evropska unija je opozarjala na to, eh, so pa tudi države Afriške unije pripravile akcijske načrte. Poleg tega se je ukrepalo na ravni Združenih narodov. Mislim, da so za to odgovorni predvsem eh, afriški voditelji in pa države, kjer se dogaja ta diskriminacija. Eh, vlada v Malaviju moramo pozvati, da bo zagotovila učinkovito zaščito ljudi z albinizmom in eh, da bodo zaščitene njihove pravice. Pravica do varstva je ključnega pomena. Eh, Nespremljivo je, da se nad njimi izvaja eh, nasilje in da so izključeni iz družbe. Države bi morale končati stigmatizacijo teh posameznikov. To pa se lahko začne v šoli. Eh, na ta način bomo, upam, odpravili te grozljive prakse, ki nimajo mesta v eh, modernem razumevanju sveta in v letu 2017 albinizma ne moremo preprosto spregledati in te ljudi prepustiti njihovi usodi. Eh, neni pan poslanec Pospišil, jedna minuta, prosim. Hvala lepa, gospod Pospišil, za eno minuto. Rad bi podprl predhodne govorce. Mislim, da je dobro, da bomo sprejeli resolucijo, v kateri bomo obsodili prakso proti tej skupini ljudi v Afriki. Pravilno je, da natančno opišemo vse, čemor so albini podvrženi v Afriki, posebej v Malaviju ta resolucija ja, ja zelo natančno opisuje. Dobro bi bilo, če bi komisija kot izvršni organ se osredotočil v svoji diplomaciji na možnosti za izvajanje pritisk na afriške države, v tem primeru na Malavi, da bodo zagotovile posebno zaščito osebam z albinizmom. Uh, resolucija navaja grozote, ki jih doživlja ta skupina in kar neverjetno je, da o tem govorimo v 21. stoletju. Naša moralna dožnost je, da naredimo le kar se da za zaščito teh ljudi. Mm. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hetman za eno minuto. Hvala, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Situacija albinov v Afriki je grozljiva in spominja na srednjeveške prakse. Mišljenje, da imajo določeni deli teles uh, magične moči oziroma zdravilne moči, vodi do tega, da plačajo kar 175 tisoč um, dolarjev za to in za to bi moral poprečni afričan delati 150 let. Torej, ogrožena so njihova življenja, prihaja do vedno več umbojov in ti po, primeri so pogosti, zato se moramo osredotočiti tudi na osveščanje, zato da bomo ljudje uh, ljudi prepričili, da eh, magične moči amuletov s telesnimi deli albinov niso realne. Albini morajo imeti dostop do zdravstvene skrbe, do izobraževalnega sistema in potrebujejo tudi psihološko podporo. Albine tudi zapirajo v neke uh, ustanove, vendar tukaj gre le za navidezno varnost. Sedaj pa postopek HDI. Uh, senhor presidente caros colegas senhora comissária há mais de um ano gospod faria za eno minuto. Uh, hvala, dragi kolegi. Gospa komisarka, sprejeli smo že resolucijo v zvezi z ljudi z albinizmom v Afriki in od uh, takrat je prišlo do vedno več uh, tudi napadov albini tukaj plačajo zelo visoko ceno, vključno z otroki, ki jih ugrabijo, postanejo tudi žrtve tihotapcev in uh, kriminalcev, pogosto nimajo policijske zaščite in ti zločinci tukaj živijo od vraževerja v zvezi z telesnimi deli albinov. Gre za hudo diskriminacijo in treba spodbuditi države, da nekaj naredijo proti temu. Podpreti je treba um, aktivnosti, ki bodo ozaveščale v zvezi z tem genetskim stanjem. Moramo se boriti proti vraževerju, ne moremo tolerirati tega uh, stanja. Hvala, gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoči. so izgnani, zrinjeni, pohabljeni in ne da bi bili pri tem eh, storilci kaznovani. To je usoda številnih žrtev, predvsem v subsahari, najhuje pa je v Malavijo. Vsako leto je tam veliko umorov ljudi z albinizmom, njihovi telesni deli se prodajo za ritualne prakse. Amnesty International je v poročilu We are not animals to be hunted or sold ugotovil, da je vedno več uh, ugrabitev in umorov ljudi z albinizmom skupnost narodov mora narediti več, da bomo zagotovili, da ljudje z albinizmom lahko, da, da bodo imeli ščiteni svoje pravice in da se ohrani njihovo dostojanstvo. Pri vladah prizadetih držav moramo izvajati pritisk in poskrbeti za to, da bodo ljudje um, učinkovito zaščiteni. Njihove pravice do življenja in do osebne varnosti morajo biti ohranjeni. Hvala lepa, gospod Marija, za eno minuto. Hvala lepa. Podpiram to resolucijo in to sem tudi sopodpisal. Ljudje z albinizmom. Eh, se zasledujejo 20 tisoč ljudi, je to in tu, oziroma 21 tisoč, tu prihaja do pohabljanja, do ponižanja, pa ne le v Malaviju, tudi v drugih afriških državah. Um, otroke, ki, oziroma materi, ki dobijo od, al, otroke z albinizmom, jih zapustijo, uh, jih izstavi, izpostavijo in potem. To je pa to povezano z vraževerjem. Verjamejo, da deli telesa teh ljudi se lahko uporabljajo za rituale in za izdelavo zdravil. Zelo pomembno je, da se takšne prakse zaključijo. E, tu gre res za preganjanje ljudi z albinizmom in to je treba preprečiti. Tudi trgovino s temi deli telesa in več je treba naresti v Tanzaniji, Malavijo, Keniji in drugih državah za to, da se tam spremejo okrepe za zaščito ljudi z albinizmom. Hvala. Hvala lepa, gospod Keli, tudi vi imate eno minuto. Hvala lepa. Izjemno sem zaskrbljen uh, zaradi situacije v uh, Albino v Malavi in drugih državah. Tu gre za napade in prodajo teles, de, delov teles in ljudje z albinizmom so predmet prodaje, izolacije in kršitve temeljnih človekovih pravic. Pozivam države, prizadetih držav, da tudi eh, obsodijo te storilce. Treba izboljšati zdravstvene storitve za albino ljudi in Evropska unija pa se mora jasno zauzeti za to, da se takšno stanje ne bo z, nadaljevalo. Zahvaljujem se svojim kolegom za njihovo delo in za uh, to razpravo danes. Upam, da bomo lahko zaključili s to prakso. Hvala lepa. Sedaj pa Denanu. Hvala, gospod predsedujoči. Pogosto albini živijo v peklu, zato ker njihove družbe niso eh, dovolj reformirane in dovolj moderne. To je primer Malavija in tudi drugih afriških držav. Te države so odgovorne za to, da ljudi ozavestijo v zvezi s tem in da sprejmejo tudi ustrezne ukrepe za zaščito teh ranljivih skupin. Um, te skupine so ranljive tudi zaradi prepričanj, ki ne sodijo v naš čas. Treba je zaščititi žrtve, predvsem ženske. Uh, pogosto so ženske žrtve uh, posilstev, zato ker uh, velja prepričanje, da uh, spolni odnos z albino žensko zdravi AIDS. Uh, Mm, pogosto so diskriminacije deležni tudi otroci v šolah, izključeni so iz družbe eh, in zelo trpijo. Evropska unija mora ozaveščati o teh hudih vprašanjih, kajti samo to je osnova za neko trajnostno rešitev. Odgovornost pa je na strani držav, da zaščitijo svoje prebivalstvo. Hvala. Hvala še zadnji na seznamu, gospod Polčak, za eno minuto. Hvala lepa za besedo. Ta tema je res eh, odvratna in kot so povedali že drugi, je na stotine primerov, ki so zelo grozni. Bral sem to besedilo in se sprašujem, ali to res 21. stoletje ali to besedilo o uh, srednjem veku. Uh, Boj proti vraževerju je samo možen z izobraževanjem, seveda pa je to dolgoročen projekt, ampak treba je izobraziti ljudi v tem območju. Ljudje, albini pa zahtevajo zaščito čim prej in uh, potrebna so tudi stroge kazni. Povečati je treba zaščito strani vlade v teh prizadetih državah. Le tako se lahko bori proti takšnem vraževerju, proti takšnem načinu razmišljanja iz srednjega veka. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo komisarki Jurovi. Spoštovane gospe in gospodje, zahvaljujem se za priložnost, da lahko spregovorim o tako pomembni temi v zvezi s človekovimi pravicami. V preteklih letih smo zabeležili uh, porast uh, zlorabe človekovih pravic proti ljudem z albinizmom v Malaviji in drugimi eh, subsaharnimi afriškim državami. In to vključuje eh, nasilne napade, eh, ugrabitve in pa tudi umor. Ko smo se na zadnje o tem pogovarjali v tem parlamentu, so poslanci in poslanke upozorili na določene akcije, ki bi jih morali izvesti. Te so še vedno izjemno pomembne in zato je Evropska unija so v sodelov, eh, se povezala z prizadetimi državami in pozvala k um, večji zaščiti policije in eh, tudi zahtevala, da se kaznujejo kazn, storilci kaznjivih dejanj. Ta problem pa je pogosto čezmejen, regionalen. Hkrati smo podprli tudi vašo pripor, po, priporočilo, da se je treba eh, lotiti tudi korenin tega pregona ljudi z albinizmom. In tudi lotili smo se potreb teh ljudi, se pravi eh, zdravstvene oskrbe, psihološke oskrbe in pa zaščite. Zato je potrebno dolgoročno sodelovanje z vključno z vsemi um, deležniki, kot je tudi civilna družba. Treba se soočiti s temi socialnimi verstvi, ki so dejansko um, zakorenjeni v nekem stardavnem vraževerju. Narod, eh, skupnost narodov se tudi eh, opera vedno bolj temu in smo tudi 14. julija zabeležili dan osveščenosti za albinizem. In imenovanje je bila tudi um, strokovnjakinja za človekove pravice za, uh, in pravice ljudstv albinov. To je bila prva takšna strokovnjakinja. In Tudi vlade pripoznavajo problem, kar je prvi začetni korak in še vedno se bomo zauzemali preko naših partnerjev z našimi delegacijami, um, prizadevali podpirati tudi prizadevanja na uh, kraju samem. Ljudje z albinizmom morajo imeti možnost, da živijo v dostojanstvu in brez nasilja in diskriminacije. Hvala lepa. Hvala vsem, ki so spregovorili. Prejeli sem osem predlogov za resolucije. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje bo ob